bahsediyor presidir. Gospod predsedujoči. Vamos a continuar. Nadaljujemo z zasedanjem. Zato prosim, da sedete na svoja mesta ali pa zapustite plenarno dvorano. Naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na izjavo komisije v zvezi s sklepom z dne 15. julija 2015 o poletnem energetskem svežnju. V imenu komisije besedo predajam komisarju Ševčoviču.